Z velikim veseljem pozdravljam v naši sredi našega častnega gosta današnjega popovdneva. Jerry Brown, guverner Kalifornije, je včeraj sodeloval na konferenci na visoki ravni, ki je bila posvečena okolju in prihrankom na področju energije ki je bila zelo dobro sprijeta. Danes pa smo ga povabili, da sodeluje na sestanku eh, konference predsednikov političnih skupin, ki je razširjena tudi na druge poslance Evropskega parlamenta, ki se je želijo udeležiti. Mislim, da je za nas zelo pomembno, da imamo to izmenjavo mnen, da je med nami tudi eden izmed voditeljev iz Združenih držav, ki je država, ki jo smatramo za našega glavnega sogovornika. To je guverner ene izmed zelo zelo pomembnih držav v Združenih državah, pravi soustvarjalec ameriške politike. Razprava bo potekala tako. Po uh, začetnem eh, nagovoru Jerryja Brauna, ki bo trajal 8 minut, se bodo oglasili predstavniki različnih političnih skupin, ki bodo lahko postavljali vprašanja in uh, eh, Braun bo razpravo zaključil uh, z odgovorom v nekaj minutah. Glede na to, da sem sam italijan, bom precej fleksibilen glede časa, ne pa preveč, gospod guverner, zato ker eh, so, je naš čas nekoliko bolj uh, Eh, strogo odmirjen kot v drugih parlamentih in 8 minut je za našo razpravo ogromno. Tako da, če boste to nekoliko raztegnili na 10 minut, za me to seveda ne bo težava in mislim, da tudi za naše kolege ne. Tako vam dajem takoj besedo, zahvaljujem se vam, da ste sprijeli naše povabilo. Izvolite. Najlepša hvala, da ste me povabili na to razpravo. Mislim, da bo zelo plodovita. Sam se želim udeležiti kopa 23 in si želim prizadevati za inteligentne eh, podnebne ukrepe. Kalifornija je v primerjavi z drugimi zvezdnimi državami v ZDA eh, zelo napredna glede na to, da so podnebne spremembe eh, globalna splošna grožnja, zahtevajo globalen eh, splošen odgovor. Odgovore pa lahko zgodovijo posamezniki, države, province, regije in drugi. Mobilizirati je treba države po svetu. Evropska unija je zelo aktivna, kar se tega tiče. ZDA je zaenkrat eh, na dopustu, eh, kar se tiče sodelovanja v pariškem sporazumu, ampak brez dvoma bomo v naslednjih letih eh, del te zgodbe. Zaenkrat pa so zvezdne države pod zvezdno ravnjo vzele stvari v svoje roke. Imamo približno 190 držav in provinski predstavlja eno tretjino Eh, produktivne zmogljivosti eh, BDP-ja v svetu. Gre za eno milijardo eh, posameznikov, gre za veliko skupino, veliko zavezo k ukrepanju v zvezi s to eksistencialno grožnjo. Jedrsko vprašanje je vedno eh, nevarnejše, razmere so eh, predvsej bolj krhke po svetu, kot eh, bi želeli, ampak tudi podnebne spremembe so na vrhu naše agende in zato sem danes tukaj, zato sem prišel na obisk v Evropo. Tekom razvoja na tem področju v Kaliforniji sem ugotovil, da lahko dosežemo veliko, lahko ukrepamo, lahko zmanjšamo izpuste CO2. Eh, zavezani smo k 40-odstotnemu zmanjšanju v primerjavi z ravnjo iz leta 1990. V ZDA imamo približno 18 do 19 eh, ton CO2 na eh, posameznika. Veliko dela nas še čaka, sprejeli smo nove standarde za avtomobile, imamo cilj Za električne avtomobile imamo jih 300 eh, tisoč, eh, v naslednjih sedmih letih želimo doseči eh, številko 1 milijon, imamo standarde za obnovljive vire energije, sedaj smo približno 30 odstotkih, dosegli bomo 50 odstotkov obnoljivih virov energije eh, do leta 2030. Imamo tudi standard za eh, nizko eh, oglične izpuste. Nafta, benzin v vašem rezervoarju bo morala biti nizko oglična. In to je standard, ki ga na tehnični ravni določa zneza država Kalifornija. od podjetij zahtevamo uporabo biogoriv, eh, zahtevamo podporo električnim avtomobilom oziroma eh, plačilo eh, v okviru sistema kuponov. Imamo standarde za energetsko učinkovitost, za gospodinske naprave, druge naprave, za stavbe in imamo tudi sistem trgovanja s kuponi z emisijami, ki je bil sedaj obnovljen do leta 2040. Dve tretjini državne eh, zakonodajne veje oblasti je to podprl. Nikjer druge v ZDA nismo zabeležili eh, takšnega rezultata. Eh, to so podprli tudi republikanci in eh, to je res eh, nekaj eh, zelo, zelo eh, velikega. Republikanski voditelj, ki je zagotovil eh, to glasovanje, je bil na to umaknjen eh, zato ker so se eh, drugi republikanci uprli. Ta republikanski voditelj je namreč eh, sprejel dejstvo, da so podnebne spremembe grožnja in je želel nekaj narediti. Prihajam iz okolja, ker eh, ljudje v veliki meri zavračajo znanost podnebnih sprememb. In uh, stranka, republikanska stranka, eh, je zelo disciplinirana, kar se tiče eh, tega zavračanja znanosti. Sodelujemo še z drugimi 13 ali pa 14 zvezdnimi državami in to na različnih ravneh, eh, kar se tiče zavez na področju podnebnih sprememb. Mislim, da bo ta skupina še rasla, ampak po mojem mnenju je ta grožnja podnebnih sprememb tako široka, tako nevarna, da uh, Eh, mora, biši, mora biti naš odgovor resnično širok. In eh, naše cilje lahko dosežemo zgolj, če bomo ljudi v večji meri ozaveščali, če bomo zagotovili večjo eh, zavezanost Evropske unije, zvezdnih držav, regij. Kitajske, naprimer, ki je bila dosedaj presej agresivna, odločna, Indija, Južna Amerika in tako naprej. Vsi se morajo odzvati. Tisti, ki so v vodilnem položaju, naprimer Evropska unija, pa imajo še večjo odgovornost in še večjo zmogljivost za ukrepanje. Spodbujam vas, da ukrepate. Tudi sam pa bom eh, delal za ozaveščanje in za večje eh, zaveze. Smo na pravi eh, poti ukrepati moramo, ampak tveganje eh, vedno višjih temperatur, ki lahko dosežejo ravni, odkuder ne bo vrnitve, eh, kjer bomo priča eh, uničenju, neenakosti, revščini, migracijam, to je grozno. Ne zdi se, kot da bomo kmalo lahko dosegli kakšne cilje. Ljudje sedijo križem rok, vsaj v krajih, odkud je prihajam sam. Udeležil se bom COP23 eh, in se pridružil drugim eh, državam in eh, provincam. Naprimer Quebecu, Ontariju, New Yorku, Washingtonu, Oregonu, drugim zvezdnim državam, krajem v Evropi, na kitajskem in povsod po svetu. Od spodaj na vzgor želimo zagotoviti obravnavo podnebnih sprememb na najvišji možni ravni. Zato sem danes tukaj, rad bi se z vami pogovoril o vaših idejah. Moja ideja je zelo preprosta. Ta grožnja je uh, ogromna, spremenila bo človeško uh, civilizacijo. Grožnja ni oddaljena desetletja, je precej bliže, kot uh, si mislimo. In rezultate lahko dosežemo zgolj, če ukrepamo hitreje. Biti moramo uh, trajnostni. Uh, ljudi se moramo dotakniti, dotakniti se moramo njihovih uh, src in uh, njihovih uh, misli. Odgovor mora biti globalne narave. Z veseljem bom odgovarjal na vprašanja in se uh, lotil sodelovanja v tej razpravi in prisluhnil vam različnim mnenjem. Hvala. Najlepša hvala, gospod Brown, da ste spoštovali čas za govor. Odlično ste se odrezali. Kot predsedujoči temu sestanku sem tega zelo vesel. Sedaj pa kot prva. Eh, v imenu ELS prva podpredsednica Evropskega parlamenta Merit McGuinness. Najlepša hvala, gospod predsednik. Upam, eh, da se bom tudi sama lahko držala časa in da boste ponosni tudi name. Hvala, gospod guverner, za vašo predstavitev. Dejali ste, da so ZDA na dopustu, kar se tiče uh, Pariza, niso pa na dopustu v Parizu. In uh, zanima me, če lahko kaj več poveste v zvezi s tem. Dejali ste, da posamezniki in posamezne zvezde države ukrepajo, ampak vaše končno sporočilo je bilo precej eh, pesimistično. Dejali ste, da eh, moramo deliti precej več. Zanimivi so bili vaši komentarji v Vatikanu, morda bi lahko kaj več povedali v zvezi s tem. Naj vas eh, citiram. Eh, sodelovali ste na simpoziju o okolju in dejali ste, citiram, eh, da je eh, treba imeti ne zgolj znanstveno zavezanost, ampak tudi versko zavezanost k reševanju vprašanja podnebnih sprememb. Gre za spremembo našega načina življenja, eh, gre za pohlep, za eh, sedenje križem rok, za to, da ne želimo spremeniti našega uh, življenja. Marsikdo eh, med nami bi se strinjal s to analizo in mislim, da si moramo ogledati sami sebe v gledalu, pomesti pred lastnim uh, pragom, ko podajamo komentarje. Kako prepričati ljudi, ki razumejo, da je okolje uh, problematično uh, in uh, morajo sprejeti določene spremembe v uh, lastnem okolju, uh, spremeniti način življenja ali lahko ljudi prepričamo, da se preusmerijo v tisto smer, ki bo eh, pravilna in za katero upamo, da jo bomo obrali čim prej. Tukaj v parlamentu pa tudi drugot eh, smo zavezani k reševanju podnebnih sprememb. Ampak, če si pogledamo eh, posamezne sektore, naprimer sama poznam sektor kmetijstva precej dobro, se ljudje v teh sektorjih bojijo, da morajo narediti več kot ljudje v drugih sektorjih. In ko gre naprimer za živinorejo, je težko doseči uh, cilje, sprejeti ukrepe, ki bodo učinkovali uh, na dober način. Uh, enako velja za promet in druge sektorje. Včasih, ko naredimo korak uh, naprej, nas uh, nekatere sile prosijo, da naredimo na to pol koraka nazaj. Glede na to, kako modri ste, uh, kakšno znanje uh, imate v rokah, uh, vas želim eh, prositi za eh, komentar. Ko ste se eh, v Vatikanu pogovarjali o človeškem pohlepu, o tem, da se ljudje nočejo spremeniti, me zanima, kako boste na to spremenili ljudi in jih pripričali, da spremenijo svoj način življenja. Sploh tiste v razvitem svetu, ki se ne želijo odpovedati nekaterim prednostim, ki jih uživajo v življenju. Mislim, da bi z odgovorom na to vprašanje pomagali vsem eh, nam, da bi lahko rešili to vprašanje podnebne, podnebnih sprememb tako, kot ga je treba rešiti. Naj se vrnem k vprašanju ZDA. Eden od komentarjev, ki jih slišamo strani državljanov EU, je ta, da uh, v bistvu se sprašujejo, zakaj bi oni morali ukrepati, ko pa drugi ne ukrepajo. Po mojem mnenju je pristop od eh, spode na vzgor pravilen, zato ker imamo na ta način več eh, prave moči, da ukrepamo. In zanima me, kako se eh, ta pristop razvija v ZDA. In še zadnja točka, tudi tega ste se dotaknili. Ko si eden največjih onesnaževalcev je eh, lahko nekaj malega narediti, ampak kako prepričati tiste, ki eh, so najmanj razviti, kako prepričati in obljubiti ljudem, naprimer migrantom, da jih ne bomo pozabili. Gospa Van Bremti, naslednja v imenu socialistov in demokratov. Um. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rada bi pozdravila guvernerja Brauna na tem zasedanju. Mislim, da je zelo pomembno, da to zasedanje poteka in da si lahko izmenjamo mnenja. Dovolite mi, da eh, citiram Benjamina Barberja, eh, pokojnega Benjamina Barberja, ki je bil moj dober prijatelj. Napisal je več knjig, ampak najbolj znana knjiga, ki jo je napisal, nosi naslov Kaj, če bi župani eh, vladali svetu. Zakaj omenjam to? Niste zgolj guverner Kalifornije. Podirate rekorde, kar se tiče eh, zasedanja različnih položajev. Bili ste tudi župan Oaklanda in sama verjamem v eh, ta naslov. Če bi župani vladali eh, svetu, potem bi se nam v svetu godilo bolje. Politiki, ki so bliže ljudem, imajo boljšo izkušnjo, vidijo, kaj se dogaja in vidijo, kdo danes najbolj trpi. In danes lahko posod po svetu, ne zgolj v Evropi, eh, tudi v ZDA, tudi v preostalem svetu vidimo, da župani in lokalni politiki prevzemajo eh, vajeti pri boju proti podnebnim spremembam. Mesta, regije in zvezdne države eh, oblikujejo pomembne koalicije, naprimer koalicijo, ki ste jo eh, sami izpostavili. Kalifornija je sprejela veliko ukrepov v eh, boju proti podnebnim spremembam. To je res in to je seveda pomembno, ker ste pomemben eh, del ZDA, ste pa tudi šesten, šesten, šesto največje gospodarstvo z tega vidika. Danes je komisija predstavila predlog o izpustih CO2 za avtomobila, predstavila tudi mandat za vozila. in v to se ne želim uh, spuščati, ker bomo to temo uh, prepustili kakšnemu drugemu sestanku. Ampak ta uh, ZEF je predmet obravnave, zato ker ste ga vi uvedli v Kaliforniji v 90-ih letih prejšnjega stoletja. In do leta 2025 želite zagotoviti 1,5 milijona tovrstnih električnih uh, vozil. Uh, v Kaliforniji in mislim, da so to ukrepi, ki jim lahko sledimo tudi v Evropi. Dovolite mi, da se lotim drugega vidika boja proti podnebnim spremembam in to je socialna razsežnost. No, morda to ni pravo uh, ime. Mislim, da so podnebne spremembe tako ali tako predvsem socialno vprašanje. Gre za vprašanje redistribucije, porazdelitve. Če ne bomo ukrepali, bo neenakosti ve vedno več, e, vedno več bo negotovosti, vedno več bo konfliktov. Če želimo, da bomo vsi lahko stopili e, skupaj, moramo zagotoviti tranzicijo k e, gospodarstvu, ki je e, nizkooglično, brezoglično. Vemo, kakšni cilji so pomembni, e, vemo, kako jih lahko dosežemo, ampak to ni dovolj. E, številni se bojimo, da bomo izgubili privilegije in eh, našo moč. Številni ljudje so zaskrbljeni zaradi eh, sprememb v eh, okolju, na planetu, pa tudi zaradi sprememb v lastnem življenju. In s tem, ko zagotavljamo razvoj novega gospodarstva, moramo zaobjeti, zaobjeti, zaobjeti se upravičujem, vse ljudi ljudi, ljudje eh, morajo videti, da je v tem novem svetu uh, ustrezno mesto tudi za dostojne uh, delovne pogoje. Obstaja tudi upanje, ko je predsednik Trump dejal, da se bodo ZDA umaknile iz pariškega sporozuma, so nekateri tudi v tem parlamentu menili, da se bodo ambicije zmanjšale. Ampak ravno obratno je uh, res. Svetovni voditelji, pa tudi svetovni parlamenti so stopili skupaj in eh, povečali svoje zaveze. Danes v eh, ZDA, na kljub eh, besedam administracije v Washingtonu, veliko mest, veliko zvezdnih držav to problematiko jemlje zelo resno. Gospod guverner, ravno zato se vi danes pogovarjate z EU o skupnih ogličnih trgih, ne pa Washington. Imam dve vprašanji. Eno je splošne narave, ki ste ga že omenili. Zanima me, kako vam lahko mi eh, v Evropi eh, pomagamo pri gradni te eh, koalicije voljnih. Mesta in zvezdne države so dejale, da bodo prevzele zaveze ZDA kot zvezdne konstelacije, ampak kaj se tiče drugih zavez? Hvala sedaj pa, gospa. Stevens v imenu skupine EKR. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod guverner, hvala, da ste se nam danes eh, pridružili. Vedno sem menila, da so eh, odnosi med Evropsko unijo in ZDA izjemno pomembni. Najti moramo skupne odgovore na skupne izzive, s katerimi se soočamo. ZDA bo za me vedno uh, drugi dom. Tam sem eh, študirala na uh, uh, Univerzi v Kaliforniji, na Berkeleyju, uh, študirala sem pravo in uh, uh, eno leto sem preživela tudi v St. Louisu v Mizerju na izmenjavi. Potreben je optimizem za uh, Eh, prihodnost. In eh, vaša prisotnost tukaj eh, kaže, da morata Evropska unija in ZDA sodelovati, kar se tiče teh najpomembnejših vprašanj. Naši izzivi nikoli niso bili tako veliki in tako skupni. Potrebujemo ambiciozno sodelovanje brez meja, ki zagotavlja domačo varnost in tudi mednarodno varnost naših državljanov. Rešiti je treba energetske krize, graditi moramo liberalne trgovske odnose in okrepiti naša gospodarstva, tako da bodo bolj odporna na spremembe, vedno več prebivalstva in tehnološke eh, spremembe. Zaščititi je treba seveda tudi okolje. To je eh, ena od najresnejših, eh, najresnejših eh, tem, s katerimi se soočamo. In eh, ne smemo čakati križem rok, eh, ukrepati moramo sedaj, tako da bomo lahko zaščitili eh, ljudi v prihodnosti. Ravno zato se moramo zavezati k izvajanju pariškega sporazuma. Najti moramo način, da eh, zgradimo prihodnost, ki ne uniči podjetij dohodkov in delovnih mest. Ne, vlagati moramo v inovacije, čistejšo eh, energijo, tako da bomo lahko zgradili boljšo prihodnost. Če ne bomo prepričali podjetij in potrošnikov, da je to prava pot naprej, potem naša politika ne bo uspešna. Ta situacija pomeni, da bomo morali uh, idealizem zamenjati s pragmatizmom. Imamo kitajski uh, um, trg, ki uh, je svet preplavil eh, naprimer eh, z, jaklo, z jeklom in vi veste, kako pomembno je uravnotežiti mednarodne, regionalne in nacionalne eh, prioritete. Imamo različne pristope v različnih sosednjih državah. Tega se vsi zavedamo tukaj v Evropske unije. Smo ambiciozni, ampak na koncu potrebujemo kompromis. Včasih se zdi, da je napredek zelo počasen, ampak to še ne pomeni, da ne moremo imeti zelo jasnih končnih ciljev. Sodelovati moramo s podjetji, eh, z industrijo, z vsemi deležniki, zato da bi skupaj ugotovili, kako zagotoviti tranzicijo eh, k čistejši eh, energiji in to na ekonomsko gledano stabilen način. Ravno zato pozdravljamo vašo prisotnost v Bruslju in vaše izkušnje iz eh, Kalifornije. Še posebej, kar se tiče finančnih eh, spodbud za čistejše avtomobile, eh, avtobuse in stroje. Ukrepati je treba ne zgolj na nacionalni ravni, na ravni EU, ampak tudi na globalni ravni in na ravni STO. Rim ni bil zgrajen v enem samem dnevu, ampak čas se izteka. Guverner kot ste dejali na obisku eh, Pekinga, nič ni težje in nič ni pomembnejše. Pokazati moramo, da so uh, nizki izpusti dobri za podjetja, dobri za gospodarstvo in dobri za potrošnika. Seveda gredo naši skupni interesi onkraj okolja. Eh, Evropska unija in ZDA imata veliko skupnih načel, interesov in zgodovine želimo sodelovati ZDA in s Kalifornijo pri gradni boljše prihodnosti. Mislim, da smo v tem globaliziranem svetu v simbiotskem položaju. Hvala, da ste nam eh, iztegnili roko prijateljstva eh, z vašim obiskom eh, v parlamentu in Evropske unije. Upamo, da se bo ta odnos nadaljeval tudi v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa, gospod Birder, v imenu liberalcev. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, guverner Brown, hvala, da ste se oglasili pri nas. Veliko smo slišali o tem, kako se je odzvala javnost na novice, da se bodo američani umaknili iz pariškega sporazuma. In to je bilo upravičeno. No, ampak eh, prišlo nam bi tudi do rezov glede zaščite naravnega okolja in biosfera je ogrožena zaradi dejavnosti ljudi, zaradi dobička, zaradi pohlepa, ker ubija živali za trofeje in spominke, naprimer, ob seveda učinkih podnebnih sprememb. Posod po svetu so sile, ki podpirajo življenje, ogrožene. Ameriški programi, tako kot evropski, so dosegali dobre rezultate, pomagajo najbolj randljivim območjem, naprimer v določenih državah, ščitijo slone in prebivalce izobražujejo o tem, kako slabo je, če se izvaja divji lov na slone. No, predsednik Trump pa želi za več kot 20 odstotkov zmanjšati proračun. Za 17 odstotkov bo zmanjšal proračun za zaščito divjih živali in veliko bodo odrezali tudi na področju zaščite divjih živali. Afriški sloni so zdaj zelo ogroženi. Skoraj 30 tisoč na leto jih ubijajo zaradi slonovine. To je samo primer tega, kako financiranje lahko pomaga. Vi ste guverner Kalifornije. Zanima me, kako si zauzemate za zaščito naravnega okolja, ob tem seveda, ko se ukvarjate z bojem proti podnebnim spremembam. Zanima me, ali menite, da se ljudje zavedajo, kako pomembna je zaščita naravnega okolja v primerjavi z podnebnimi spremembami. Ljudje imajo zelo radi divjino in divje živali. Ko pa pride do denarja, se zatakne. Zakaj menite, da je tako? Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Anja Hazekamp v imenu skupine NGL. Uh, hvala lepa, predsednik, hvala, guverner Brown. Čudovito vam je prisluhniti, res navdihujete ljudi po celem svetu in organizirate pristop od spodaj na vzgor, dejansko vplivate na vedenje ljudi. Podnebne spremembe, globalno segrevanje ogroža milijarde ljudi in številne živali. Pariški sporozum naj bi služil k temu, da bi se svet ogrel za manj kot dve stopinji, ampak vsi vemo, da ne počnemo dovolj, da bi ta cilj tudi dosegli. Ne bom govorila o avtomobilih, prav gotovo vas ne bo presenetilo, če bom govorila o drugi temi. Gre za industrijsko kmetijstvo. Izpusti toplogrednih plinov iz industrijskega kmetijstva presegajo izpuste iz prometa, zato je kmetijstvo eden glavnih virov in vzrokov za podnebne spremembe. Zadeve se bodo še poslabšale, če ne bomo ukrepali. Pred 15 leti je bilo na svetu 15 milijard živine v industrijskem kmetijstvu kmetijstvu, zdaj pa jih je 24 milijard, kar nekajkrat več kot je ljudi na svetu. Te živali je treba seveda nahraniti in te živali mora tudi nekje živeti. Naj vam podam primer. Če bi nehali trošiti hrano za krmo, bi lahko s trenutnimi polno, polskimi površinami nahranili 11 milijard ljudi. Ampak, če bi Indici začeli jesti toliko mesa in mlečih izdelkov, kot jih pojemo mi na nizozemskem, in samo za štiri dni na teden, bi to globalnim emisijam dodalo 840 megaton. Ne potrebujemo tehničnega blaženja, preprosto moramo jesti manj mesa in mlečnih izdelkov. Naj vam podam primer. Če bi vsi v ZDA tri dni na teden jedli vegetarijansko hrano, bi privrčevali toliko izpustov, kot jih nastane v Mehiškem zalivu pri črpanju fosilnih goriv. In to je 17 odstotkov celotne proizvodnje v ZDA. Če v ZDA ljudje šest dni na teden ne bi jedli mesa, potem bi prihranili toliko, kot izpusti toplogrednih plinov v enem letu cela država Kalifornija. Vem, da vam to ni nič novega, prinesla sem dve knjigi, ki vas lahko navdihneta. Imam dve vprašanje za vas. Kako boste vi pospešili prehod na bolj vegetarijansko prehrano. Hvala v imenu zelenih, gospod Žadu. Monsieur Gouverneur, euh, bienvenue. Gospod Gouverneur, dobrodošli v Bruslju in v Evropskem parlamentu. Ste kar v posebni situaciji. Namreč kalifornijsko gospodarstvo je bistveno večje kot številna evropska gospodarstva, vendar pa zato ne sedite ob pogajalski mizi. Ampak dveh točk bi se zaradi tega rad dotaknil v zvezi s COP23. Dve stvari tu vidim kot nevarnost. Imamo pariški sporozum, ampak pariški sporozum sta dve stvari. Po eni strani zelo ambiciozen cilj doseči od ena in pol do dve stopinji segrevanja do konca stoletja, kar je še toliko bolje, glede na to, da znanstveni eh, ne dognanja to podpirajo. Hkrati pa so to tudi zaveze držav, ki so zaenkrat še zelo oddaljene od tega cilja. Eden glavnih izzivov je, da od podnebne diplomacije, kjer poslušamo vedno zelo velike Eh, govore eh, osredotočene na podnebne spremembe. Preidemo k pravemu delovanju pogodbenic. In moje vprašanje je naslednje. Kako zagotoviti, da bodo države, ki so že dolgo časa, že od 90-ih let eh, čakale, na to, da bodo dosegle nek napredek, to res tudi dosegle in se približale tistim državam, ki so naprej od njih. Pa še nekaj, COP23 in konferenca Združenih narodov bi naj neke postale neke vrste sejem, razstava tistih držav, ki delujejo dobro, državljanov, ki ukrepajo, skupnosti, občin, um, regiji, ki delujejo, vendar pa se države v bistvu skrivajo za hrbtom vseh teh nedržavnih deležnikov in ne storijo prav veliko. Toliko je bilo že povedanega o tem, kako zelo si prizadevajo na tem področju občine, pokrajine in tako naprej, da v bistvu države uh, menijo, da jim ni treba sem ulagati dovolj naporov, vendar pa bi to morali storiti, če želimo doseči ta cilj od 1,5 do 2 stopinj. Pa še nekaj. Kako um, torej to, da se delovanje drugih deležnikov, uh, da nadomesti delovanje držav, v bistvu prispeva k temu, da se držav ne dovolj spodbuja. Pa še nekaj. Projekt Obama, um, Keystone XL. V zvezi s tem me zanima, ali res nameravate prekiniti z uvažanjem bituminskega peska in um, ali menite, da bi to bilo dobro sporočilo za Evropsko unijo? saj bi s tem pokaz, preprečili, da bi to postalo, torej pridobivanje plina iz skrilavca, preveč eh, razširjena dejavnost v Združenih državah Amerike. Pa še eno vprašanje. Kalifornija poskuša dosti bolj kot Evropa razviti gospodarski model, ki deluje tako na področju obnovljivih virov energije kot na področju digitalnega gospodarstva. Skušamo torej ustvariti neko podnebno gospodarstvo, v katerem se nove tehnologije povezujejo s čisto energijo oziroma z zmanjševanjem porabe energije. Ali menite, da je ta kalifornijski model možno izvoziti v druge države, Združenih držav in v Evropo? Hvala lepa. Evropa della libertà e della democrazia. Za skupino ALDE dobi besedo um, gospod Lundgren. Hvala lepa. Gospod Finč je odsoten, zato moram ta govor preprati jaz. Govornar Brown, pozdravljeni v Bruslju in v Evropskem parlamentu. Pred nekaj dni ste bili v Rimu, pozvali se ste k okrepljenemu boju proti podnebnim spremembam. Efekt Trumpa naj bi bil zelo omejen. No, številni se ne strinjamo. On Ameriko postava, postavlja na prvo mesto in s tem, ko je odstopil iz uh, pariškega sporazuma, je naredil prvi korak. Jaz sem med tistimi, ki ne paničarimo. Komisija vedno znova uvaja nove cilje za izpuste. In politike EU stanejo zelo veliko uporabljamo jih za dejavnosti, ki ne bodo imele učinka. Realistično lahko pričakujemo, da bodo izpusti naraščali še nekaj desetletij. Zapušča nas industrija in to škodi gospodarstvu. Izhaja iz Evrope in sedeži so zdaj v državah, ki nimajo takšnih standardov. Mislim, da smo zelo ogrozili svojo konkurenčnost zato, da bi oblažili problem, ki bi se morda lahko pojavil čez nekaj desetletij. IPCCC je v zmoti in te spremembe podnebja so popolnoma v skladu z dolgoročnimi cikličnimi spremembami, ki smo jim priča že na desetisoče let. Obdobja toplega in hladnega podnebja se menjujejo, nič ni nenavadnega pri tem, zaradi česar bi morali posredovati. Se ledeniki umikajo, seveda se, zato ker smo pač zdaj v takšnem obdobju. Vedno manj je polarnih medvedov, no tako pravijo, ampak nekatere študije pravijo, da je polarnih medvedov vedno več. Je vedno več skrajnih vremenskih primerov? Ne, To so samo stohastični primeri. Napovedi, da se bodo otoki potopili, so nesmisel. 97 odstotkov znanstvenikov naj bi se strinjalo s tem. Resnica je, da obstajajo razlike glede občutljivosti okolja in glede dviga stopin. Kaj pa IPCC? IPCC ni neodvisna skupina znanstvenikov, gre za lobistično skupino, ki je pod nadzorom določenih zelenih fanatikov. Petrokemikalije, cement in ostala industrija so pod napadom v Evropi, želim si, da bi kdaj lahko imeli možnost zastaviti svojo energetsko politiko. Vi imate to možnost v ZDA in zato bi morali biti hvaležni. Hvala. Wolf, non gospod Wolf, samostojni poslanci. Hvala, gospod predsednik. Pozdravljeni, gospod Brown prvič lahko govorim z demokratičnim guvernerjem. Mike Lee, Ted Cruz, Tim Scott, Rand Paul in Scott Walker so bili na inauguraciji predsednika Trumpa in oni imajo drugačno mnenje od vas glede podnebne politike. Ampak videli boste, da vas je Evropska unija sprejela s toplimi in odprtimi rokami. Vi ste somišljenik vi podpirate državno intervencijo na veliki ravni, porabili naj bi davkoplačevalski denar iz računske bilance Kalifornije. In 30 odstotkov vaših voljivcev je podprlo Hillary Clinton, zato je vaš mandat drugačen. Morda bi lahko razmislili tudi o pridružitvi EU, tako blizu ste mnenjem EU. No, vi ste vodja, ki nasprotuje vašemu predsedniku, voljivci v vaši zvezdni državi so proti Trumpu, ampak eh, pogledajte, kaj se dogaja s Katalonijo. Dobro, ampak danes govorimo o Kaliforniji in vaših politikah. Rekli ste, da morate na svojo stran dobiti ljudi njihova možgane in njihova srca. No, če jim očitate, da so lenuhi zato, ker nasprotujejo vašim predlogom, da bi za 1,20 dolarja povečali davek. To ni prijazno. Vaše politike obdavčevanja in porabe so podobne tistim politikam omejevanja in trgovanja. Elon Musk od Tesla je dobil 4,9 milijarde subvencij. To so plačali davkoplačevalci. Nekatera podjetja imajo morda boljšo tehnologijo, pa ne dobijo toliko denarja. Vi v svoji državi predlagate te politike in štirje od desetih kalifornicev živi v revščini. Več kot sedem milijona ljudi, 14 celih nekaj odstotkov Kalifornicev nima dovolj virov, da bi pokrili osnovne potrebe. Še vedno pa sledite tem politikam na področju podnebnih sprememb, čeprav to povečuje revščino. OECD in OZN pravijo, da politike na področju podnebnih sprememb vplivajo na revne. Revni imajo oglično sled 23,3 tone bogati pa 57,8 ton. V Kaliforniji in mi vam sledimo, ste uvedli oklične politike, ki ne vplivajo na revne. Moje vprašanje je naslednje. Vem, da želite kar najboljše, ampak prav gotovo se strinjate, da vaše politike bolj pomagajo bogatim, revni pa trpijo. Ja. Peter Lize. Mhm. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, Antonijo Tajani, hvala, guverner. Za me je pravi privilegij, da govorim v imenu velike ali največje politične skupine po zadnjih dveh govornikih. Slišali smo, da se številne v Evropski uniji strinjamo z predsednikom Trumpom. Dobro, nas je 500 milijonov in 10 odstotkov ljudi v tej hiši se morda strinja z Trumpom. Dobro, lahko rečemo veliko, to je vseeno 50 milijonov ljudi, ampak prav gotovo je to manjšina in manjšina v javnosti v Evropi. Predsednik Weber, predsednik desno-sredinske skupine, je dejal, da so podnebne spremembe največja naloga naše generacije politikov. To je večinsko stališče Evropskega parlamenta. In ko se je predsednik Trump odločil, da odstopi od pariškega sporazuma, je predsednik največje politične skupine dejal, da je zdaj žoga na strani Evrope. Evropa mora zdaj nekaj storiti, zato ker je tako prav in ker bomo s tem zagotovili prihodnost našega okolja in naših industrij. Specifično je omenil države in podjetja v ZDA, ki so enakega mnenja. V ZDA lahko odnesete sporočilo, da se z vami strinja vsaj 90 odstotkov javnosti in tudi evropskih poslancev. Mi delamo, kar lahko, da bi konkretno izpolnili obljube iz Pariza. Pred kratkim oziroma kmalo se bo začel trialog o sistemu EU ETS. Sprejeli bomo ukrepe, ki bodo pripeljali do tega, da se bo dejansko splačalo vlagati v nizkooglično tehnologijo. Danes bomo govorili samo o podrobnostih. Največje poteze so že dogovorjene. Ne glede na to, kaj slišite, vam zagotavljam, da bomo imeli ambiciozen predlog na koncu. Mislim, da je predlog komisije dobra osnova za pogajanja in za sodelovanje. Gospod guverner, na nekaj vas želim opozoriti. To je nekdo že omenil. Gre za letalstvo. Letalstvo ima zdaj majhen delež izpustov, ampak če ne bomo ukrepali, bo to izničilo prizadevanja na drugih področjih. Bolje moramo sodelovati, več moramo storiti. Ko je bila državna sekretarka Hillary Clinton, sem bil nekoliko razočaran, zato ker ZDA niso tako podpirale naših prizadevanj. Mislim pa, da moramo ukrepati skupaj na mednarodni ravni. In opozoril bi vas na to. To je morda na zunaj obrobno vprašanje, ampak dejansko se izpusti povečujejo za 10 odstotkov vsako leto. Ukrepati moramo. Hvala, gospod Dali. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod eh, Bra Brown. Ne bom vam zastavljala vprašanj. Že prej sem vam zastavila nekaj vprašanj na prejšnjem srečanju in vem, kako je, ko morate odgovoriti na vse kup vprašanj ob koncu. Povedati želim nekaj o COP23 in o tem, kakšna je naša vloga, kakšna je vloga mest in regij, pa tudi podjetij, industrije in drugih deležnikov. COP23 se mi zdi izjemna priložnost, če dejansko želimo mobilizirati ukrepe na področju podnebnih sprememb. No, nacionalni prispevki, izračunani po Parizu, morajo biti spoštovani in dejansko moramo poskrbeti, da se bo to, kar vidimo na papirju, izvajalo tudi v realnosti. V državah, regijah in mestih moramo doseči rezultate. Če želimo, da se bo to zgodilo, morajo države predstaviti domače ukrepe, zato da zmanjšajo izpuste doma, ampak seveda vi to zelo dobro veste. ZDA so se umaknile, zato so tudi druge države zdaj mnenje, da bi bilo dobro zmanjšati napor. No, zasebni sektor, nevladne organizacije, regije in mesta imajo zdaj pomembno vlogo. Okrepiti moramo ambicije in tudi izvajanje. COP23 je priložnost, ko se lahko dogovorimo o splošnih načelih, ki bodo povezala vse dele gospodarstva z mesti in regijami. Vprašanje pa je, ali obstaja volja, da bi COP23 priznal pobude zasebnega sektorja regij in mest kot del prizadeva na globalni ravni za zmanjšanje podnebnih sprememb. V regijah in mestih si moramo prizadevati za to, pa tudi vsi deležniki si morajo izmenjati najboljšo prakso, zato da bomo pospešili napredek k bolj trajnostnem gospodarstvu. To so pomembna vprašanja, ki jih moramo rešiti in v zvezi s tem moramo storiti več. Boj proti podnebnim spremembam ni samo okoljsko vprašanje. To gre z roko v roki tudi z učinkovitimi, smotrnimi in da dobičkonosnimi poslovnimi modeli. Zato pa potrebujemo vizijo, ki bo usmerjena v prihodnost. Naši cilji morajo biti v skladu s Parizom, zato pa potrebujemo ustrezne politike. Mislim, da moramo iskati priložnosti za ekonomski in socialni razvoj. Upam, da to ne velja samo za vlade, ampak tudi regije, lokalne skupnosti in deležnike. Vsi bi morali stopiti skupaj in to priložnost izkoristiti zato, da se okvir tudi začne izvajati. Barandike. Gospa Bilbao Barandika. Hvala lepa, dober večer. Zahvaljujem se tudi guvernerju, da se nam je danes pridružil. Poslušati vas je kot nek svež veter glede na vse novice, ki prihajajo v zvezi s podnebnimi spremembami se strani predsednika Trumpa. Zelo všeč mi je to, kar ste povedali v zvezi z mesti. Sama prihajam iz Baskovske države in Baskovska vlada je eh, že leta 2016 pristopila k pariškemu sporazumu in zato smo res trdno odločeni in zavezani eh, programu za Um, preprečevanje podnebnih sprememb in trajnostnega modela, ki bi k temu pripeljal. Ravno tako delamo na tem, da se primirno lotimo teh podnebnih sprememb, ki predstavljajo pravo nevarnost in to tudi s pomočjo krožnega gospodarstva. Tako, da bi se ustvarjala nova delovna mesta prihodnosti, da bi se stvari ponovno uporabljale, da bi se spodbujalo recikliranje. In tu se moramo vsi zelo močno zauzeti. Mislim, da seveda imamo že dovolj podatkov na voljo in tudi veliko pojasnil ste podali, vseeno pa bi vas želela še nekaj vprašati. Zelo veliko smo razpravljali v tem parlamentu o lomljenju skrilavca v nekaterih državah in regijah in zanima me, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem. Drugič, ravno tako smo tu kar nekaj časa obravnavali trgovinski sporazum z združenimi državami. Ali menite, da trgovinski sporazum med Evropsko unijo in ZDA lahko spodbudi napredek na področju spopadanja s to globalno nevarnostjo. Sama in moja politična skupina smo eh, podpirali ta trgovinski sporazum, eh, do katerega žal zaradi politične situacije ni prišlo, ampak mislim, da je to zelo pomembna uh, priložnost za to, da se skupaj spopademo s to nevarnostjo. In ne nazadnje, še nekaj v zvezi z Združenimi državami Amerike. Rekli ste, da se pripravlja nov sporazum z Japonsko, da um, se ukvarjate tudi z vašimi odnosi z Indijo. Ali menite, da to lahko privede do izboljšav tudi na področju programov za uh, podnebne spremembe in torej ali to lahko pripelje na tem področju do kakšnega napredka. In še na zadnje, kaj vi kot guverner Kalifornije menite o tem, da se je predsednik Trump uh, ne vem, ali za stalno ali začasno umaknil iz parišnjega sporazuma. In uh, dovolite še, da se upravičim, ker moram iti na drug dogodek, eh, kjer me nihče ne more nadomestiti. Gospod Ek, izvolite. Um, Hvala lepa, gospod predsednik, guverner Brown. Čestitam vam za to, da ste že dosegli veliko na področju omejevanja izpustov toplogrednih plinov. Vseeno pa vam želim nekaj povedati, tako kot moja kolegica Hazenkamp. Zanima me, kako ocenjujete eno največjih napak Pariza, namreč, da živali v industrijskem kmetijstvu niso upoštevane v izračune toplogrednih plinov. Dvig temperature pod dve stopinji Celzija ne zahteva samo, da bomo zmanjšali izpuste CO2, ampak tudi drugih toplogrednih plinov, naprimer metana. Metan je 25 krat bolj škodljiv kot CO2. Poraba mesa se bo do leta 2050 dvignila vse za 76 odstotkov, če se nič ne bo spremenilo. Če ne bomo nič spremenili, bomo težko dosegli cilje iz Pariza. Veliko je govedoreje in govedo je odgovorno za 50 odstotkov izpustov metana. Zanima me, ali načrtujete ustrezne ukrepe v Kaliforniji za to, da bi zmanjšali škodljive učinke uživanja mesa. Naprimer, Kitajska si prizadeva za to. V naslednjih 12 do 13 letih naj bi zmanjšali porabo mesa za 30 odstotkov. To je morda izravnava za to, da odpirajo eno termoelektrarno za drugo. Če je poraba mlečnih izdelkov in mesa občutljivo vprašanje, ampak mislim, da bi lahko naslednje leto v San Francisku videli kak eh, ambiciozen predlog na tem področju. Mi vedno pravimo, da tisti, ki se ne bori, je že izgubil. Morda bi ljudi preprosto morali vprašati, kaj jim je bolj pomembno - ohranitev civilizacije ali čizburger na krožniku. Mislim, da bi morali biti dovolj pogumni, da to vprašanje enkrat zastavimo. Kaj menite o tem, Governor Brown? Spoštovati treba časovne omitve, zato ker imamo še osem govornikov. Prosim, da se držite časa za govor. Gospod Peričeni. Zelo breve, zelo brevisimo. Hvala, predsednik, ker zelo kratek bom. Zelo veliko um, je bilo govora o izpustih, ki, kar pa je konec nekega procesa, ampak jaz bi govoril o subvencijah. Um, kar je pa na začetku tega procesa in sicer gre tukaj za 5 eh, eh, milijard 300 tisoč 300 eh, milijonov dolarjev, ki se letno namenjajo v ZDA za subvencije za področje fosilnih goriv. Tudi v Evropski uniji, v Franciji, Italiji in drugih državah je teh subvencij zelo veliko. Sam prihajam iz Južne Italije ki je ena od najrevnejših regij na svetu in kjer se tudi črpa nafta. Tako da v tej bitki eh, glede subvencij oziroma glede sredstev bi želel v vas videti tudi eh, zaveznika. Namreč tam, kjer eh, črnega zlata ni, je revščina najbolj prisotna. No, hvala mislim, da moramo sedaj vsi res paziti na to, da ne bomo presegli časa, ki ga imamo na voljo. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod Brown. Tukaj sem nekaj posebnega, nisem podnebni politik. Ampak pred nekaj meseci so me v State Departmentu v Washingtonu vprašali, kaj se bo zgodilo, ko bo predsednik izstopil iz sporazuma. Rekel sem, ne vem, kaj se bo zgodilo, ampak nekaj vam lahko zajamčim. Čustvena razlika med našimi državljani in vašimi bo še večja. To ni povezano samo z podnebnimi spremembami, ampak tudi z drugimi elementi, ki so se zgodili v zadnjem času. Zadnji tak element je dogovor z Iranom. Ta emocionalna distanca me skrbi. Konec 50-ih sem kot mladenič odraščal v Berlinu in takrat smo imeli povezavo z ZDA, za katero smo menili, da se nikoli ne bo spremenila. Ampak zdaj so zadeve nekoliko bolj napete. Zato sem vesel, da je tukaj človek, ki sprejema podnebne spremembe, ki se bori za enako smet spoloma in ki že dolgo zagovarja tezo, da bi morali zaustriti zakonodajo glede orožja. Mislim, da ste vi človek, s katerimi bi lahko dobro in tesno sodelovali. Zelo sem vesel, da ste tukaj, gospod uh, guverner, te pa gospa Besera. Grazie, signor Presidente, um, Governor Brown. Gospod Coburn, najlepša hvala, gospod predsednik, hvala, gospod eh, Brown. Zdi se, da ste eh, nek duhovnik, ki tukaj eh, pridiga o podnebnih spremembah, za katere je odgovoren človek, ampak potrebujemo Samsona, ki bi zrušil ta tempel. In predsednik Trump je ta Samson. Ljudi skrbijo delovna mesta, ne pa podnebne spremembe. In zdi se, da uh, Eh, pri vas zahtevate članstvo v vašem kultu podnebnih sprememb. Zadnjih 50 let eh, je pokazalo, da eh, obstaja obratna povezava med podnebnimi spremembami in višanjem temperature. To niso moje besede, to so besede Patrika Murraya, predsednika Greenpeacea. Znanstveniki si niso enotni, kar se tega tiče. Eh, tudi IPCC je leta 2007 eh, opozoril, da gre za nelinearne, kaotične sisteme in tako ne moremo eh, napovedovati, kakšna bo prihodnost podnebnih sprememb. A ni arogantno, da mednarodna skupnost pravi, da ima človek večji učinek na podnebne spremembe, kot pa naprimer aktivnost sonca? Aktivnost Sonca je povezana z gibanjem eh, le, eh, ledu eh, na planetu. Na Marsu ni avtomobilov. Morda je Sonce tisto, ki je odgovorno za to. Marsi kakšen faktor lahko izpostavimo, ne gre zgolj za CO2. Večina ni vse vedna, zato ker je večina in bojim se, da bodo navadni ljudje izgubljali delovna mesta še naprej. Nismo dokazali, da je CO2 eh, glavna težava, to je zgolj na, eh, kult, na katerem eh, gradijo imperije nekatera podjetja. Gospod Farija. Hvala lepa, najlepša hvala gospodu Jerryju Brownu, da je med nami. Sam ne bom postavil toliko vprašanj, ampak upozoril na par stvari. Na konferenci. Uh, o podnebnih spremembah, ki je potekala v Kaliforniji, se je veliko govorilo o um, požarih, o smrtnih žrtvah v kmetijstvu in, um, in o številnih ranjencih in o tem, da bo potrebnih 4 milijarde dolarjev za to, da se prenovi uh, ta situacija. In v moji državi, uh, ki je bila tudi Eh, prizadeta zaradi hudih požarov, največjih v zadnjih 87 eh, letih, eh, kjer so požari opustošili več kot 500 tisoč hektarov področji in to predstavlja približno 4 odstotke naše ga ozemlja na celini in od tega je uh, ogromni, ogromen odstotek zaščitenih območij. Posledice čutijo številna podjetja in posamezniki in um, stroški, ki iz tega izhajajo, se ocenjujejo v višini 2,2 milijardi evrov. In glede na to, kaj se govori o podnebnih spremembah in uh, bodo te, ti dogodki se samo še povečevali in pospeševali. Uh, zato moramo v prizadevanji, da to preprečimo, iti še veliko dlje. Gospod guverner, iz, iz, tukaj ste veliko krat ponovili, da je boj proti podnebnim spremembam naša skupna naloga. V takih primerjih pa je treba povedati, kako zelo so evropski državljani si prizadevali za uh, reševanje situacije, do katere prihaja uh, kot posledice uh, eh, podlebnih sprememb in um, neodgovornega ravnanja. Zato je treba povdariti tudi to, da se moramo res vsi skupaj zauzeti za uh, prihodnost, za to, da bo ta takšna, ki bo primerna za vse. In to tudi v okviru konference COP23. Zato bi se vam še enkrat zahvalil za uh, vaša prizadevanja in vaši državi želim predati sporočilo, da svet je veliko več kot samo odločitve, ki prihajajo iz Washingtona. Uh, Eh, in uh, mislim, da bi bilo pomembno vplivati tudi na administracijo uh, predsednika Trumpa. Mogoče bo le spremenila ideje, če se bo zavedala, da to lahko pripreči njeno ponovno izvolitev. Gospa Briano, hvala gospod predsednik, gospod guvernar. Dva velika izziva imamo v tem stoletju in eden so migracije, drugi pa podnebje. Tega gotovo ne moremo rešiti z gradnjo zidov in s tem, da zanikamo realnost. Izziva sta povezana. Priseljevanje, migracije v Evropi eh, so se zelo razmahnile tudi zaradi podnebnih sprememb in zato je treba te socialne in okoljske težave obravnaviti holistično v eh, skupni multidisciplinarni optiki. Potrebujemo torej nove gospodarske, politične in socialne modele ki bodo omogočili bolj pravično in trajnostno porazdelitev virov. Podnebne spremembe se dogajajo pred očmi vseh, pa čeprav nekateri to zanikajo in odgovornosti ljudi so tu očitne. To se je izkazalo tudi v nedavnem eh, poročilu, ki ga je pripravila sama Bela hiša in ne glede na vse to, Trump to še vedno zanika. COP23 v Bonu je torej priložnost, ki jo moramo zagrabiti in Eh, pričakujemo, da boste vi in eh, drugi, gospod guverner in drugi deležniki tukaj eh, pokazali, da Združene države še vedno želijo ohraniti svojo ulogo pomembnega deležnika. Ravno tako, naj ponovim, krožno gospodarstvo je nova priložnost, ki lahko omogoči, da socialno in okoljsko gospodarstvo obravnavamo na nov način. Gospa Kjenge, Hvala, gospod predsednik. Gospod guverner Brown, že od antike se eh, človeštvo premika. Nekateri se selijo zato, da iščejo nove priložnosti, drugi bežijo pred spori in um, zatiranjem, pred revščino, pa tudi pred eh, podnebnimi spremembami. To so podnebni begunci. Uh, to smo videli tudi v Pacifiku, na Vanuatiju, v Fidžiju, v Afriki, v regiji Čad, kjer so posledice posledice podnebnih sprememb zelo očitne. Gospod guverner, izposodila sem si te besede iz njujorške deklaracije, ki so jo lani podpisali voditelji, svetovni voditelji. Um, razmire v okolju in trenutni socialno-gospodarski kontekst uh, povzročajo tudi migracije in vem, da, vam, da mi ni treba vas preprečevati s tem. Predvsem pa moramo to upoštevati tudi pri tem, ko, eh, kako obravnavamo tiste, ki prihajajo v naše države in ki bežijo pred ekstremnimi situacijami. Mi se moramo zaradi tega vsakodnevno boriti s predsotki in zato bi želeli pri tem imeti ob eh, svoji strani tudi takšno državo, kot je vaša Kalifornija, ki se zoprstavlja Trumpovi politiki. Zato bi želeli doseči, da se formalno prizna pravni status podnebnih beguncev. In to na generalni skupščini septembra 2018. S celovitim, holističnim pristopom do um, pojava migracij, lahko uh, gotovo več dosežemo. In zato uh, vam lahko rečem le vse dobro pri vodenju konference, ki se bo odvijala prihodnje leto. Zadnji gospod Charles Stanek. Hvala, gospod predsednik, guverner Brown. Tukaj sem sam, podpiram večino eh, v tem parlamentu in obžalujem, da se je predsednik Trump odločil, da se ZDA omaknejo iz pariškega sporozuma, ampak, kot je nekdo dejal, morda ne bo več v Washingtonu po štirih letih, eh, štirih letih ko bi naj začel eh, sporozum veljati. Eh, bojimo se to, kaj se dogaja v podsaharski eh, Afriki. Veliko je. Eh, pritiska na migracije. Eh, razmišljati je treba tudi o konceptu podnebnega begunca. To je sporen koncept. Imamo tudi pacifiške otoke, ki so pod vodo kakšen pa bo učinek podnebnih sprememb na ZDA? A tudi vi pričakujete, da uh, boste deležni več uh, migrantov iz uh, eh, prebivalci polne uh, Latinske Amerike? Uh, boste vi morali nahraniti vse? Kako boste zagotovili več energije? Bo to več jedrske elektrike, več uh, hidrauličnega lomljenja? Uh, kako uh, zagotoviti, naprimer, delovanje vaših energetskih sistemov in drugih sistemov, ki zahtevajo veliko energije in kjer ste imeli v preteklosti težave zaradi pomankanja uh, energije? Zgolj nekaj vprašanj, gospod Brown. Governor Brown. Najlepša hvala. Governor Brown, beseda je sedaj eh, vaša, ampak zgolj za dve minuti. Well, no, ne pričakujete, da bom odgovoril na vsa ta vprašanja, ali pač? Nimamo dovolj časa. No, klimatske naprave so vedno učinkovitejše in uh, naše zgradbe so vedno bolj podnebju prijazne. Gradimo domove uh, s pasivno solarno uh, uh, sončno uh, energijo, uh, uporabljamo naravne elemente zato, da bi minimizirali potrebo po podnebnih uh, oziroma se upravičujem klimatskih uh, napravah in uh, marsika se lahko zgodi. 25 odstotkov prebivalcev Kalifornije je bilo rojenih v tujih državah. Da, govorili ste o migracijah. Eh, veliko ljudi je eh, prišlo v eh, našo zvezdno državo, večina zakonito, nekateri brez dovoljenja, ampak na kljub temu naše gospodarstvo rase, raste hitreje kot povpreče v ZDA. In, uh, sprejemamo stroge uh, ukrepe za uh, izpuste toplogrednih plinov. Seveda, Kalifornija bo uh, pod pritiskom zaradi vedno toplejšega uh, podnebja. Britanci ste zelo izobraženi. E, očitno je, da ste se naučili kraljeve angliščine zelo dobro, ampak motite e, se. In, e, krokodilje uh, solze, ki jih točite uh, zaradi revnih, me ne prepričajo. Resnično me ne prepričajo. Prosim, spoštovati je treba našega gosta, pravi predsednik. No, nisem se skliceval na uh, vas, uh, obračal sem se na gospoda uh, pred mano, ampak tudi vas lahko vključim v ta komentar. toliko retoričnih elementov je bilo položenih na to mizo, da jih je težko uh, vse sedaj uh, umakniti uh, uh, z mize. Uh, bolje je, da posplošim vse skupaj. Vi ste govorili in sedaj moram govoriti jaz. Uh, Res je, da so mnenja deljenja, deljena, kako to rešiti z večinskim glasovanjem. Večina bo pač prevladala in to je izziv, s katerim se uh, soočamo. Res je, da so mnenja uh, deljena v uh, eh, ZDA. Sam pravim in tako pravijo tudi drugi, da nismo na tisti pravi poti, da bi dosegli cilje, ki smo si jih zadali. Uh, najti moramo konsens in to bo brez doma težavna uh, naloga ljudje, ki eh, so govorili eh, proti eh, zoper podnebnim ukrepom, ki so komentirali, da so znanstveniki, ki predstavljajo večino znanstvenikov, ki se ukvarjajo s podnebnem, predstavljajo nekakšen kult, češ, da podnebne spremembe niso povzročene strani človeka, no to je pač neresnica lahko rečete, da znanstvenike v IPCC plačujejo ne vem kdo, ampak resnica je ta, da eh, vsak katalog znanstvene skupnosti eh, kjerkoli kaže, da so podnebne eh, spremembe resnične, da imajo vpliv in da bo učinkov v prihodnosti še več. Verjetno vas v to ne bom prepričal, ker imate lasna stališča in lasna prepričanja. Veseli pa me, da ste eh, ta prepričanja izpostavili, ker s tem eh, kažete, kakšne težave imamo v ZDA, v Evropi, v preostalem svetu. In zato je eh, tako pomembno, da ukrepamo, da se o tem pogovarjamo. Prepričan sem, da znanost, da modeli, da meritve držijo, lahko sedaj citiramo vse dokaze, tudi Trumpova administracija eh, ne more resno govoriti o tem. Eh, tudi oni so morali izdati znanstveno eh, poročilo, ki je pošteno napisano. Gre za resne spoštovanja vredne znanstvenike, ki potrjujejo to, kar pravi IPCC. Razen tega, da so v IPCC podcenili eh, grožnjo. Zavračanje podnebnih sprememb je nekaj, česar je vedno eh, manj. To je negativen pristop. Ampak s tem, ko ti, ki zavračajo podnebne spremembe, eh, dobijo vedno več pozornosti, so ljud, drugi ljudje ne bolj skeptični, ampak vedno bolj prepričani, da so podnebne spremembe uh, pomembne in, in se je treba proti njim uh, boriti. Nekateri ste govorili o uh, živinoreji, o tem, da ne bi smeli jesti uh, mesa. In v zvezi s tem bi dejal, da je proizvodnja metana, ki nastaja v kmetijstvu, naprimer, zelo resna težava. In na nek način je treba omejiti to vrstna onesnaževala, eh, kot so metan, eh, črni oglik in tako naprej. Eh, imajo ogromen učinek, ampak ne obstajajo dolgo. In če lahko te kratkoročne izpuste omejimo, jih zmanjšamo, bomo s tem dobili več časa, v katerem bomo lahko zmanjšali ravni CO2. Kar pa se tiče uh, hamburgerjev, uh, ali pa naprimer velikih eh, poltovornjakov, eh, bi dejal takole. Mislim, da nikomor ne pomagamo s tem, ko eh, v okviru ukrepanja proti podnebnim spremembam govorimo o posameznih pobudah. Imamo celosne cilje in na to, glede na celosne te širše cilje, zmanjšujemo izpuste v posameznih sektorjih. Naprimer, Eh, na področju prometa, na področju letalstva, na področju eh, ladijskega prometa. Sistematično moramo pristopiti k reševanju te problematike in to na splošen način, na celovit način. In eh, ljudje bodo seveda sami izbrali, kaj jim je najbolj všeč na meniju. Ampak, če zgradimo ta konsens in če eh, oblikujemo cilje, ki so izvedljivi, eh, če oblikujemo mandate, ki so izvedljivi, Eh, potem lahko dosežemo do leta 2050 eh, brezoglični eh, rezultat ali pa celo prej kot leta 2050. In našli bomo različne načine, da se soočimo s temi izzivi. Ehm, ne gre pa za to, da bi bili naenkrat radikalno abstinentni. sedaj lahko dobimo več z manj. Ni treba toliko uložiti, da dobimo enako količino eh, nekega proizvoda. Ravno zato, ker eh, se eh, veča potreba po informacijah in zmanjšuje potreba po surovinah. In ravno zato lahko zmanjšamo naš otis, naš vpliv na okolje, zaradi inovacij, novih tehnologij, zaradi znanstvenih dosežkov. In s tem se spet vračam k Kaliforniji. Mi zmanjšujemo naše toplogredne pline, imamo najbolj agresivne eh, podnebne eh, programe v eh, ZDA, ampak naše gospodarstvo vseeno rase hitreje kot v poprečju ZDA. Od recesije naprej smo ustvarili približno uh, pol tretji milijon uh, novih delovnih uh, mest in to prek eh, inovacij, inteligentnega pristopa, novih dosežkov. Na ta način lahko dosežemo napredek za planet. To ni preprosto, tega ne bomo dosegli čez noč, ampak potrebujemo konsens. Eh, Nikoga ne bomo v nič prisilili. Gre za demokratični proces, ki mu sledimo in tako bomo dosegli cilje, ki smo si jih eh, zadali. Če smo seveda, seveda dovolj srečni, da nam bo uspelo. Res je, da je treba subvencije počasi odpraviti, to je dejstvo. Kar se tiče eh, trgovanja, je res, da prihaja do eh, težav pri trgovanju. Naprimer, eh, avtomobilski delavci, ki zaslužijo 20-30 dolarjev na uro v ZDA, v Mehiki pa dobijo naprimer dolar in pol za uro dela v podobni tovarni. To je vel, veliki ziv nočemo zgraditi ovir, ampak eh, ustvariti moramo svet, v katerem lahko vsi dobro živimo. Kar pa se tega tiče, pa bi rad povedal naslednje. Ljudje, ki pravijo, da ne smemo ničesar narediti, kar se tiče podnebnih sprememb, eh, je treba povedati eh, pri tem, da ne bodo plačali bogati. Na milijarde ljudi, ki bodo trpeli, bo revnih, to bodo revni, ne pa ljudje v tašnih dvoranah. In socialni učinek tega podnebnega učinka bo eh, še povečal razlike med eh, bogatejšimi in eh, revnejšimi, tistimi, ki so že obupani. Gre za stotine milijonov ljudi in tukaj ne smemo narediti napak. Posledice so namreč lahko civilizacijske. Če ne bomo našli prave poti v prihodnost, bo to pomenilo, da eh, bo naša družba družba, ki je ne bomo mogli eh, upravljati in soočali se bomo eh, naprimer z nižjo produktivnostjo kmetijstva, vedno več bo tropskih bolezni, vedno višja bo morska gladina. To se že dogaja zadnjih 20 let eh, je bilo eh, najtoplejših v zgodovini meritev, oziroma vsaj 18 od zadnjih 20 let je bilo najtoplejših. Že milijone let nismo videli koncentra takšne koncentracije eh, CO2 v zraku in eh, morda eh, omejitev na dva eh, na dve stopinje ne bo dovolj, morda je treba omejiti uh, višanje temperatur na 1,5 uh, eh, stopinje. Veliko je negotovosti, to je res, ampak ne moremo reči, da ne verjamemo nobenemu od teh uh, znanstvenikov in da bomo počeli isto, kot smo počeli v preteklosti. To je uh, zelo tvegano. Moč človeške uh, vrste, nanotehnologije, jedrske uh, energije, jedrskih uh, orožji. Ljudje lahko poskrbijo za eh, razvoj. Imamo več tehnologije, imamo več moči. Sedaj imamo, na primer, ogromno avtomobilov, ki jih v preteklosti ni eh, bilo. Ta eh, moč je lahko destruktivna, uničujoča, ampak lahko smo tudi uh, modri, lahko analiziramo sami eh, sebe in uh, razlike med našim uh, napredkom uh, in našim pristopom. Mark Chris pravi, da uh, ima človeška vrsta 50 odstotkov uh, možnosti, da preživi naslednje stoletje. Ravno zato so uh, vsi ukrepi, tudi posamezni ukrepi, tako pomembni. Zgraditi moramo konsens, uh, narediti moramo te praktične uh, korake in časa za to ni veliko. COP23 je pomemben naslednji korak. Bil sem v Riju leta 1992, ko je uh, bil okvir za podnebne spremembe uh, prvič oblikovan in takrat je bilo veliko optimizma. Sedaj, leta in leta pozneje, pa se še o tem vedno prepiramo. Nekatere države ne počnejo kaj dosti, ampak podatki, znanstvena dognanja so vedno uh, večji. Pod vprašanjem je uh, človek kot vrsta, kaj bomo naredili v prihodnosti. In podnebne spremembe niso naša edina težava, kot sem dejal, uh, se uh, lahko čez dve minuti zgodi, da bo nekdo sprožil jedrski napad in eh, na to se bo zgodilo ne vem kaj. Veliko je nevarnosti, veliko pa je lahko tudi nagrad in priložnosti. Zgradimo lahko in oblikujemo toliko bogatstva, da eh, pozabimo, da se soočamo s težavami, ker v tej dvorani ne vidimo nobenih grožen, ampak smo na poti uničenja in umakniti se je treba z te poti. In pariški sporazum je bil velik korak v pravo smer, eh, preusmeritev naše energetske politike. COP23 je naslednji korak, COP24 bo eh, naslednji korak za tem in tako naprej. Sam vse pozivam, da resno jemljemo znanost, jaz resno eh, jemljemo tiste razumne naslednje korake, ki jih potrebujemo. In če nam bo uspelo, bomo zgradili svet, ki bo deloval bolje kot svet, ki obstaja danes. Definitivno bo ta svet deloval bolje kot uh, svet, v katerem bi sledili tistim, ki pravijo, da ne smemo narediti ničesar, zato ker težavni. Potrebujemo tehnološke uh, uh, inovacije, napredke, baterije, uh, Eh, ki delujejo bolje, eh, avtomobile na brezoglični pogon, ki so cenejši in boljši kot danes in tako naprej. Na to se je treba osredotočati. Veliko dejavnosti poteka, na marsikaj se osredotočamo eh, in veliko denarja porabljamo naprimer za zabavo, za to, da ugotovimo, katera ekipa bo zmagala in kdo je kaj komu rekel včeraj, ampak pod vprašanjem je preživetje človeške vrste. In ljudje za eh, tem omizem in drugod po svetu imajo znanje in odgovornost, da nekaj naredijo. Pripričan sem, da lahko povežemo zelene ukrepe z gospodarsko rastjo, ampak tukaj potrebujemo eh, razumen pristop, eh, sodelovanje in dobre podatke. V EU počnete več kot v ZDA v celoti, morda ne več kot v Kaliforniji kot takšni, ampak vsi lahko naredimo še več. In več bomo lahko naredili, če smo odprti za resnico. Če se natočimo čistega vina, eh, kar se tiče resničnih težav in če manj pozornosti posvečamo neumnostim, o katerih eh, toliko govorimo. Ne smemo sedeti križem rok, ne smemo ne ukrepati. To je čas za pogumne, eh, ustvarjalne, pametne ukrepe in EU je ključnega pomena, EU bo odločala o tem, če nam bo spelo ali ne. In EU bo vplivala na druge, tudi na ZDA. In danes sem vas obiskal, zato ker počnete marsikaj. Vsi se morda glede tega ne strinjate, ampak eh, zadeve so eh, hudičevo dobre, tako da uh, sedaj je treba nadaljevati s tem delom, ne smemo uh, biti pesimistični, ker zaenkrat ni pravih avtomobilov in tako naprej. Veliko načinov je, da pridemo do našega končnega cilja in našli bomo te načine. In to je treba narediti na političen uh, način. Uh, na svojo stran je treba pridobiti voljivce, to je pač demokracija. Ne moremo biti avtoritarni. Prepričati moramo ljudi in prepričati moramo sami sebe, da bomo naredili ta korak dlje. In to je moj. Uh, Končni komentar. To je moj edini komentar. Narediti je treba več, lahko naredimo več in. Mm tukaj sedi zelo močna skupina ljudi, ki eh, je lahko odločilna pri tem, da zagotovi, da bo svet šel na pravo pot in bo ostal na tej pravi poti. Se upravičujem, gospod Peter Levan, želi zastaviti še eno vprašanje. Izvolite. No, I, <laughs> thank you, President. Eh. Hvala, gospod predsednik. Spoštovani guverner. Samo čestitati vam želim Čestite vam, da ste sklenili zavezništvo za podnebje v ZDA. Želim vam obilo uspeha. Prepričan sem, da bo to okrepilo zelo pomemben element čezatlantskega sodelovanja. Hvala za obisk. Hvala, se opravičujem, moja napaka.